in the crowd. Colleagues, I'm going to make a start. Kolegi, začeli bomo. Najprej sporočilo. Medtem, ko boste zasedli svoja mesta, naj vam povem, da bomo v ponedeljek v skladu z pravilom 74 poslovnika podpisali šest aktov sprejetih v procesu soodločanja. Naslovi teh zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku zasedanja. Podpisal pa jih bo predsednik parlamenta skupaj z predsednikom sveta. Zdaj pa prosim, da zasedete svoje mesta, tako da bomo lahko začeli z glasovanjem kot običajno, ne bom brala številk, torej povedala bom zgolj rezultate, ne bom se vam zahvaljevala, samo na koncu. But the Prva točka je glasovanje po poenostavljenem postopku in sicer po členu 138 poslovnika Evropskega parlamenta. Gre za poročilo Marka Skurija o Evropskem letu prostovoljstva. Mislim, da poročevalec želi besedo. Čisto na kratko, gospa predsedojoča. Rad bi se le zahvalil za delo, ki je bilo upravljeno v tem parlamentu. Zahvalil bi se vsem odborom. Mislim, da lahko spregovorim v imenu vseh poročevalcev, poročevalcev v senci, ki so pripravljali to poročilo. Pripravljali smo poročilo, ki govori o prostovoljstvu.